Ulman, v odbor za promet kolega Koza in v odbor za kmetijstvo kolega Andrijo. Je kdo proti? Ne. S tem so ta imenovanja tudi potrjena. Zapisnik današnje seje bo na volje na začetku naslednje seje. Če se strinjate, bom posredoval tudi resolucije osebam, na katere so naslovljene. S tem prekinjam zasedanje. Vsem želim prijetno potovanje domov.